gre za progresivno resolucijo, ki so jo, ki so jo predstavili kolegi, ki jo predstavil David Martin, zato moramo glasovati za. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fjellner, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisarka. Končno imamo ta sporazum s Singapurjem. To bi moralo biti preprosto, vendar je trajalo vse skupaj deset let. To ni bila njihova krivda, temveč naša. In številni kolegi so storili vse, kar so lahko, zato tudi preprečili ta sporazum, zlasti za dinaložb in to še naprej počnejo. To je škodovalo naši oziroma evropski trgovinski politiki. Vendar menim pa, da je to dober. Uh, sporazum. Singapur je dinamično gospodarstvo v Aziji in jutri mislim, da bi morali podpreti ta sporazum. Številni so proti sporazuma z levice in z desnice, želijo preprečiti evropsko trgovinsko politiko vendar mislim, da je najslabše, če to zavrnemo. Mislim, da potrebujemo široko podporo in moramo torej zaključiti to delo. Uh, Predsedujoči, komisarka. Kot članica delegacije za odnose z Azijo močno verjamem v prihodnosti eh, regije in eh, imela sem priložnost razpravljati o tem eh, sporazumu z mnogimi sogovorniki v Singapurju, vključno z nevladnimi organizacijami in vsi podpirajo močno partnerstvo z Evropsko unijo. Zelo pomembno je v tem času, ko je globalna trgovina eh, eh, zelo spremenljiva, ko Združene države niso več eh, zanesljiv partner, da se na to osredotočimo. Vem, da so nekateri kolegi da nekatere kolege skrbi dejstvo, da Singapur ni ratificiral nekaterih eh, sporozumov ILO, eh, konvencij ILO, eh, ampak naj povem, da je zelo pomembno, da ehm, je. Eh, da se je singapurski eh, predsednik vlade zavezal, eh, da bo singapurska vlada te konvencije sprejela in tudi zavezal se je k spoštovanju teh klauzul, ki so za nas pomembne. Zahvaljujem se obema poročevalcema in prosim, da glasujete za ta sporazum. Hvala lepa, Jaroslav Valesa. Uh, Jutri bomo glasovali uh, za um, uh, trgovino in zaščito naložb, ki bodo omogočila našim podjetjem, da bodo delovala v Aziji in ob tem uh, bomo zavarovali tudi naše vrednote. Socialno vključevanje, uh, okolje, zaščita okolja, vse to je zelo pomembno. In uh, če tudi je to včasih težko za naša podjetja, si zelo prizadevamo za to, da um, vzpostavimo standarde, ki bodo zgled uh, tudi drugot po svetu. In sedaj imamo uh, največje število preferencialnih um, Ja, približno 70 eh, jih je trgovinskih sporazumov eh, na vseh petih celinah eh, in naj spomnim na to, da ustvarjamo tudi evropska delovna mesta. Vsi ti sporazumi ustvarjajo delovna mesta in naj še enkrat ponovim, da trgovinski sporazumi z Japonsko, z Singapurem, z Vietnamom bodo stopili v veljavo in tudi mi bomo koristili Eh, te sporazume in tudi v prihodnosti nam bodo koristili. In eh, jutri eh, upam, da bomo vsi glasovali za ta sporazum. Hvala. Gospod Assis ima besedo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, ti e, sporazumi so zelo pomembni za Evropsko unijo, ki se ne sme zapreti vase, mora ostati odprta e, in prispevati na pozitiven način k globalizaciji. Ta sporazum je zelo dobro izhodišče za veliko večjo vključenost Evropske unije eh, v eh, regijo, eh, ki, kar nam bo omogočilo tudi izboljšanje dvostranskih odnosov med državami članicami in Singapurjem. Na ta način bomo lahko vzpostavili boljše sodelovanje. Ta sporazum vključuje celo vrsto klauzul v zvezi z spoštovanjem človekovih pravic, v zvezi z jedrskim orožjem eh, in eh, v zvezi z bojem proti terorizmu. Tudi vsa področja, kot so zdravje, eh, podnebne spremembe in tako dalje, so pokrite. Se upravičujem, ampak 27 eh, minut že zamujamo, zato bomo uh, morali se res držati časa. In kar vnaprej se upravičujem, da ne bom dopustil modrih kartonov. Želim vam uh, lep večer in gospod Petrlej ima besedo. Gospod predsedujoči in hvala kolegu uh,

Hvala lepa, gospod Petrle. Eh, gospod McGuinness, hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospa komisarka. Eh, ta sporazum je zelo uravnotežen in vem, da se je Singapur zavezal, da bo čim prej ratificiral tudi preostale ILO konvencije. Res je, da je eh, Singapur eh, zelo eh, visoko na lestvici transparentnosti, ampak prav tako pa je tudi zelo visoko na lestvici finančno najbolj držav, ki varujejo, najbolj varujejo finančno tajnost. In kar se tiče sporazuma med Latvijo in Singapurjem v zvezi z odpravljanjem dvojne obdavčitve. Eh, vse eh, eh, to moramo poštevati, moramo zagotoviti tudi standarde transparentnosti, ne samo človekovih pravic. Ta sporazum ima velik potencial, ampak Evropska unija bo morala zagotoviti njegovo implementacijo. Gospod Zdrojevski, na minuto. Zaczynaliśmy w 2014 roku hvala lepa. Leta 2014 je bilo postavljeno um, vprašanje uh, Evropskemu sodišču, leta 2017 smo prejeli odgovor, sedaj smo leta 2019 in uh, tudi druge uh, azijske uh, Eh, države eh, bodo na ta način lahko začela s pogajanja o prostotrgovinskih sporazumih. Sedaj se Singapur pridružuje eh, tudi Kanadi in Japonski in po mojem mnenju zaščita naložb je povezana tudi z dvojno obdavčitvijo. To ni samo korisno za naše partnerje, temveč tudi za nas. To nas mora razveseliti in naj povem, da so postopki zelo obremenjujoči in ogrožajo tudi določene vidike našega delovanja in moramo eh, zagotoviti, da bodo ti postopki eh, hitrejši in bolj transparentni. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Pozdravljam uh, sporozum o partnerstvu med EU in Singapurjem. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega sporozuma. Singapur je uh, dolgotrajen partner Evropske unije, več kot 10 tisoč podjetij ima tam sedež. Singapur um, uh, ima tudi zelo konkurenčno gospodarstvo, tam vlada vladavina prava in je zelo pomemben hub, uh, pozdravljamo vozlišče v regiji. In eh, ta sporazum bo eh, tudi eh, strateški temelj za druge sporazume v tej regiji. To je mm, ena od najhitrejše rastočih gospodarstv na svetu. Ta sporazum bo za 550 milijonov evrov dodal uh, uh,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 Eh, izrazil občudovanje gospe komisarki, eh, da je končala delo na tem eh, sporazumu o partnerstvu s Singapurjem. Mi moramo biti tisti, ki zagovarjamo prosto trgovino po svetu v nasprotju s sedanjo ameriško administracijo. Moramo biti pa bolj ambiciozni pri um, pogajanjih uh, za takšne sporazume in moramo skrajšati uh, ta uh, postopek pogajanja. Vem, da je bilo tudi upleteno pri tem eh, Evropsko sodišče in tako dalje, ampak poskušajmo takšne sporazume sprejemati hitreje. Upam, da bomo lahko eh, kmalo tudi sprejeli večstranski sporazum s celotno Azijo. Eh, prosta trgovina mora biti ideologija Evropske unije v svetu in razmišljamo o tem, kako smo lahko bolj učinkoviti. pane predsedujoči naj povem da verjamem v prosto trgovino ki temelji na skupnih vrednotah. mislim da s singapurjem delimo kar nekaj vrednot kot je um, liberalizem vladavina prava pravična pravila in rad bi se res zahvalil uh, pogajalcem in poročevalcem. Mislim, da uh, smo našli ustrezno ravnoteže v tem sporazumu, ki predstavlja res eh, odlično priložnost za naša podjetja, za naše institucije, za naše državljane. Ne vem, uh, kako bi lahko bil ta sporazum drugačen ali boljši. Vem, da obstajajo še nekateri dvomi, ampak eh, sam sem vsekakor za to, da podpremo ta sporazum. Hvala, gospod predsedujoči. Krepitev odnosov s Singapurjem je ključnega pomena. S tem imamo priložnost za izboljšanje trgovine s Singapurjem, prav tako pa imamo možnost dialoga glede okoljskih vprašanj, delavskih vprašanj in tako naprej, vendar v tem sporazumu je nekaj precej nevarnih ukrepov. Imamo obliko ISDS-ja notri to omogoča um, tujim investitorjem tožbo držav. In to, da omogočamo družbam, da tožijo države, zato ker varujejo okolje, zdravje, eh, je nekaj, kar je absolutno narobe. Ne, morali bi imeti možnost kaznovanja družb, ki eh, eh, škodujejo okolju in tako naprej. To se mi zdi zelo pomembno. Hvala lepa, gospod Marija, za eno minuto. Hvala lepa. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem bo privedel k večji rasti na področju trgovine in to pomeni, da bo eh, iz Singapurja v Evropsko unijo prihajalo še večje število eh, poceni proizvodov. Vemo, da je Singapur eh, samo platforma za kitajske proizvode, ki um, bodo na ta način prišli v Evropo. Vemo, kako so proizvedeni proizvodi, ki so proizvedeni v Singapurju. To bo samo še ena oblika dumpinga. Nobene proste trgovine tu nimamo tu smo priča nečemu, kar je povsem nasprotju z našimi interesi. In sam sem zelo proti tudi tej logiki uh, ISDS-a, ki uh, uh, ščiti uh, investitorje uh, v odnosu do držav. Mislim, da se tu povsem pozablja na vladavino prava, na uh, uh, pravico do govora in tako dalje. Hvala lepa, s tem smo prišli do konca seznama. Gospa komisarka, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje poslanci in poslanke. Naj uh, odgovorim na nekaj vprašanj. Um, uh, javni dolg je izključen iz tega, to je povsem izključeno iz uh, zaščite naložb. ISDS um, v Evropski uniji več ne obstaja. To smo in v veliki meri z vašim sodelovanjem in na vašo zahtevo nadomestili z novim modernim sistemom, za katerega je generalni pravobranilec ugotovil, da je povsem skladen z evropskim pravom tu ne gre več za ISDS, imamo uh, sedaj uh, uh, stalno uh, sodišče, uh, pritožbeni mehanizem, jasno je določeno, kaj, uh, kakšne postopke se lahko sproži in katere se ne more sprožiti. Singapur, uh, Singapur ni na seznamu držav, ki ne sodelujo na področju taje davkov. Singapur uh, bo pripravil uh, registr za um, za uh, geografske uh, oznake uh, in um, To bo stopilo v veljavo šele takrat, ko bo vse to urejeno. Res je, da mora Singapur ratificirati še tri konvencije ILO, ampak vlada zelo trdo dela na tem, Eh, in eh, tudi sodelovanje med Singapursko vlado in ILO-jem je eh, zelo dobro, zato da se zagotovi, da je zakonodaja skladna s temi konvencijami, ki bodo v končni fazi ratificirane. Kot ste slišali, je vlada Singapurja to tudi v dopisu opisala. Če boste glasovali z veliko večino za te sporazume in upam, da boste, potem boste glasovali za zelo ambiciozen prostotrgovinski sporazum, ki bo lahko zgled za mnoge druge eh, sporozume v prihodnosti, zlasti v azijski regiji. Glasovali boste eh, za sporozum o prosti eh, trgovini, o in o zaščiti naložb, k temu ste sami pripomogli. Pa prav tako boste omogočili tudi, da se širšo sodelovanje s Singapurjem tudi na ta način v okviri, da se v ehm, okviri sodelovanje na področju raziskav, na področju varnosti in To bo tudi prvi eh, sporazum, ki ga bo Evropski parlament eh, sprejel, potem ko smo uvedli to modelno arhitekturo tega sporazuma. Mm. Naš namen je, da se povežamo z državami, ki verjamejo v eh, eh, več eh, multilateralizem, ki verjamejo v norme, ki verjamejo v poštene sporazume o partnerstvu s prijatelji in s partnerji. In hvala vam vsem, hvala predsedujočemu in hvala poslankam in poslancem. Hvala tudi vam, hvala za vse, kar ste storili za eh, ta sporazum in eh, kot eh, predsedujoči se tudi pridružujem vsem zahvalam. Če prav razumem, je en od poročevalcev v celoti izkoristil svoj čas in zato dajem gospodu Martinu dve minuti. Hvala lepa, bom. Eh, uporabil ti eh, dve minuti. Eh, gospa komisarka je odgovorila na vprašanja in ko gledam okoli sebe, vidim, da vsi tisti, ki so imeli toliko zapovedati čez ta sporazum, so že zapustili dvorano. Naj še enkrat povem, da je ta sporazum dober za naložbe, za delovne mesta. To je najbolj moderen sporazum o naložbah, ki smo ga kdajkoli sprejeli. In eh, še enkrat ponavljam to, kar je povedala že komisarka, mi želimo povezati države, ki delijo podobno, podobne vrednote mm, v eh, to obliko sodelovanja in eh, prizadevali si bomo za dvostranske in za večstranske sporozume. Hvala lepa, čeprav razumem so eh, kolegi, ki niso bili na začetku prepričani in ki so zapustili dvorano, verjetno kolegi, ki ste jih prepričali tekom razprave. Dobro, hvala lepa, jutri bomo o tem glasovali, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. In to je ustno vprašanje komisiji v zvezi z nazadovanjem na področju pravice ženske in enakosti spolov v Evropski uniji. Autor eh, poročevala je gospod Pimenta Lopez in mu dam kar besedo za pet minut. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Najprej naj se zahvalim vsem kolegom, ki so sodelovali pri obravnavi tega vprašanja. Nazadovanje na področju pravic žensk je očitno pravice žensk so pod hudim udarom že zadnjih deset let. Politike na področju pravic, ki so eh, vplivali na spremembe delovnih pogojev, eh, prijemanja eh, višine pokojnin in tako naprej. Vse to je zelo močno vplivalo čeprav naj bi bila zagotovljena skrb za otroke. In tako naprej. Vse to je pripeljalo do razmer, v katerih eh, ženske teže dostopajo do trga dela. Velik pritisk je tudi na delavce in delavke, da se odpovedo svojim pravicam, torej da se z njim zmanjšajo, eh, zmanjša zaščita, hkrati pa poteka ofenziva proti eh, spolnim in reproduktivnim pravicam, kar se dogaja tudi na področju splava, raven eh, eh, revščine in brezposelnosti pri ženskah je zelo eh, zaskrbljujoča. Hkrati gre tu za nespremljive prakse stališča nasilja proti ženskam in vse to je treba povezati z zmanjšanjem ustreznih socialnih okoliščin za ženske. V moji državi so, je umrlo devet žensk in en otrok zaradi nasilja v družini, kar so grozljive številke in kaže, ki kažejo, da obstajajo številne vrste nasilja, nasilja v družini, spolnega nasilja, nadlegovanja eh, in izkoriščanja tudi eh, v obliki prostitucije. Boj proti nasilju prek zakonov, mednarodno in na nacionalni ravni, tudi v okviru Istanbulske konvencije, očitno ni dovolj, eh, da bi uredili razmere na tem področju. Politike, ki spodkopavajo te, ta prizadevanja eh, boja in iztrebljanja nasilja proti ženskam, so tesno povezane z dejanskim, z udejanjanjem eh, pravic žensk. Okrepiti moramo podporo ustanovam, kakršne so varne hiše in podobno, tako da bodo ženske dejansko neodvisne tudi gospodarsko in v drugih pogledih. Zaščititi moramo ženske pred uh, Eh, različnimi oblikami nasilja v različnih fazah njihovega življenja. Eh, in tu so naše socialne politike bistvene za boj in v boju proti nasilju, vsem vrstam nasilja proti ženskam. Tudi vse vrste neenakosti moramo eh, ukiniti, kar se tiče pogojev dela, razlik in diskriminacije pri plačilu, obstajati mora pravica do materinstva, zaščititi moramo tudi zdravje in pravico do zdravja in socialne varnosti, ter podpirati in pomagati otrokom, starejši, eh, otrokom starejšim ženskam in različnim žrtvam, tudi žrtvam prostitucije in žrtvam nadlegovanja in spolnega nadlegovanja oziroma zlorab na delovnem mestu. Boj proti vsem vrstam nasilja je boj, ki ga moramo vsi sprejeti in izvajati in je tudi ključen, ključen vidik doseganja resnične enakosti. Hvala. Eh, pozdravljam komisarko Jorovo, izvolite, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, Evropa. Eh, je soočena z vedno hujšimi populističnimi trendi, ki se izkazujejo tudi v rasističnih, seksističnih eh, napadih in v nazadovanju na področju pravic žensk in deklet. S podporo gospe Mogherinijeve smo enakost spolov postavili na vrh dejavnosti tako zonanjih kot notranjih v Evropski uniji v obdobju 2016-2019 je bil to naš okvir za spodbujanje eh, enakosti spolov in uveljavljanja pravic žensk na vseh področjih in leta 2019 eh, želimo pregledati, kakšno je stanje na tem področju, da ugotovimo, kakšne morajo biti naše prednostne naloge za prihodnost. In tu je podpora Evropskega parlamenta izjemno pomembna in dobrodošla. Eh, vesela sem sporazuma o uh, enakopravnosti na delovnem mestu, uh, ki uh, omogoča boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Leta 2017 je komisija sprejela strategijo, uh, program za uh, uravnavanje tega področja z 20 konkretnimi ukrepi, katerih velikina je že bila implementirana, nekaj pa jih bo uh, uveljavljenih letos. Zanesljivi podatki so zelo pomembni eh, pri spremljanju trendov na tem področju, zato Eurostat ravno zdaj razvija oziroma oblikuje, izvaja evropsko raziskavo, da bi prišli do eh, posodobljenih statistik na tem področju. Torej gre za obdobje od leta 2014 naprej ukinjanje eh, nasilja na podlagi eh, spola je ena od prednostnih nalog komisije in končali smo zdaj drugo, zaključili drugo leto ozaveščanja v zvezi s tem. Hkrati napredujemo tudi pri, eh, torej spodbujamo pristopanje držav članic k Istanbulski konvenciji. Ko govorimo o ratifikaciji konvencije, do danes jih je 20 ratificiralo to konvencijo Sveta Evrope, veste pa, da je ratifikacija pod velikim vprašanjem v nekaterih državah. Politična in javna razprava, razprava v zvezi s konvencijo lepo kaže, kako pomembna vprašanja se tukaj obravnavajo, ko govorimo o evropski ravni in napačni zavajajoči argumenti o konvenciji so do, še eno dokazilo, kako pomembna je javna, široka javna razprava. Tu se moramo soočiti z nasprotniki in pojasniti, da je glavno, glavni namen konvencije boj proti nasilju proti ženskam, boj proti družinskemu nasilju, proti nasilju proti otrokom in ljudem nasplošno z vsemi njihovimi njegovimi posledicami. To paralizira nekatere države članice pri izvajanju uh, uh, in pri. Um, vključevanju v konvencijo. Eh, časa imamo zelo malo, če želimo končati pred koncem mandata. Tu ne gre le za temeljne vrednote, ampak tudi za bistvene vrednote zunanjega delovanja Evropske unije. Vesela sem, da je parlament pozdravil uh, Eh, napredek pri mednarodnem sodelovanju eh, oziroma pri akcijskem načrtu EU za enakost spolov. To kaže, kako pomembno vprašanje je to, zato, da lahko ženske enakopravno sodelujejo v življenju in se zoprstavljajo nasilju nad njimi pomemben je strateški pristop do žensk, miru in varnosti, ki izredno povezuje zunanjo in notranjo dimenzijo na tem področju, tudi kar se tiče odzivanja na eh, temeljne vzroke za neenakosti med spoloma in za eh, konflikte in eh, nasilje. Končno moramo zaključiti tudi z našimi stalnimi napori in zato je, leta, je septembra 2017 skupaj EU skupaj z OZN eh, sprožila eh, dejavnosti proti vsem vrstam nasilja proti ženskam po celem svetu. 500 milijonov evrov je temu namenjenih in želimo si, da bi ta pobuda dejansko prinesla spremembe v življenja žensk in deklet po celem svetu, še posebej za mlade ženske in vse tiste, ki živijo na obrobju oziroma v nevarnih in marginaliziranih situacijah. Komisija bo tukaj nadaljevala s svojimi napori, hkrati pa računamo na Evropski parlament in na vašo predanost tej zadevi. Hvala lepa. Hvala komisarka. Zdaj nekaj govornikov v imenu skupin. Najprej gospa Pietikajnen. V družbah, ki so dobre pri blagostanju ljudi, odprtosti, spoštovanju demokraciji, v teh družbah se ženskam dobro godi in če se dobro godi ženskam, so tudi družbe na boljšem. Zato je nazadovanje na tem področju, ne le vprašanje žensk, ampak celotnih družb. Tu obstajajo dolgoletne izkušnje in raziskave to potrjujejo, da ko trpijo ženske, so tudi družbe na poti navzdol, kar se tiče demokracije demokratičnosti in, različni, in omejevanja različnih vidikov življenja. Ženske tu nimajo izbire ali pa svobode, da bi zahtevale uh, Eh, da, da bi rekli, smo diskriminirane zaradi tega, ker smo ženske ali zaradi drugih razlogov, kajti zelo pogosto gre za ženske, ki so, na, ki so imigrantke, ki so uh, podjetnice, ki so delavke. Skratke, ženske se soočajo z različnimi oblikami diskriminacije. In ja, v Evropi smo zagotovo priča na zadovanju na tem področju, še posebej v nekaterih državah članicah. Uh, ženske so ljudje in človekove pravice so ženske pravice, tu gre seveda tudi za spolne in reproduktivne pravice, ki so del človekovih pravic. Zato potrebujemo in želimo, da bi se komisija še bolj potrudila uh, pri preprečevanju nazadovanja na področju pravic, pravic žensk in da bi uh, na vseh področjih življenja sodelovali z, sodelovali z državami članicami. Zgr Hvala, zdaj sledi gospa Irače Garcia Perez. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka. Govorimo o nazadovanju eh, na področju pravic žensk v Evropi. Leta 2014, pred petimi leti, smo tu govorili uh, o reproduktivnih uh, pravicah. In takrat sem rekla, Eh, ne smemo dopustiti, da bodo mm, naše hčere imele eh, manj pravic eh, kot naše mame. In ta grožnja se počasi uresničuje. Če si pogledamo Polsko, če si pogledamo Mačarsko, Bolgarijo, ki ni, ni ratificirala istambulske konvencije. Kaj pomeni ta uh, zelo konzervativen val? Uh, če želimo uh, zagotoviti uh, pokojninski sistem, trdijo v Španiji, eh, moramo ženske imeli, imeti otroke. Čim več otrok, zato da ne bo pokojninski sistem propadel. Ampak ženske imamo niže plače, niže pokojnine, težko se vključimo v delovni trg. Mi ženske pazimo na, na starejše osebe, skrbimo za otroke, eh, smo žrtve eh, nasilja eh, in kot, držav, kot ženske se pogosto bojimo hoditi same po noči. In danes imamo zelo, zelo veliko razlogov, zakaj nas mora skrbeti. Moramo mobilizirati uh, ženske uh, in ta parlament uh, mora dati glas uh, ženskam, ki zahtevamo enakost. Uh, ni, to ni vprašanje žensk, to je uh, boj za feministično Evropo, ki dela in ki napreduje hvala lepa. Zdaj pa ne modrih kartonov ne bo, samo še enkrat da povem. Nadaljevali bomo z postopkom pritegnite pozornost, modrih kartonov pa ne bo. Zakaj? Zaradi tega, ko sem začel predsedovati, smo bili že 25 minut prepozna, zato se še enkrat opravičujem. Uh, Gospa Wiśniewska ima besedo za minuto in pol. Bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Hvala lepa, dame in gospodje. Obvisno je, e, jasno je, da sem za enakost žensk, se pa ne strinjam z glavno predpostavko te resolucije, namreč gre za to, da se trudi omejevati svobodo govora, kako? Tako, da kritizira istambulsko, oziroma da, da, da je, se ne sme kritizirati istambulske konvencije in uh, materinskih porodniških politik v določenih državah. Trdi se, da naj bi, bila, naj bi bilo materinstvo nekaj, kar preprečuje ženskam, da bi bile uspešne na profesionalnem področju. S tem se ne strinjam. In končno, uh, resolucija vsebuje uh, resnično problematičen poziv k zaščiti. Uh, uh, govori o tem, da gre za dezinformacije, ko zahtevamo uh, zaščito življenja in tu se ne strinjam s tem, ko resolucija govori, govori o tem, da je mogoče razumeti prepoved splava kot zmanjšanje ženskih pravic. Zato predlagam alternativno resolucijo, alternativni osnutek resolucije, v kateri poudarjam ravno to, da je treba se zoprstaviti spremembam v plačilu eh, pri ženskah, da se je treba zoprstaviti pohabljanju žensk, eh, prisilnim porokam, hkrati govorim o tem, da je treba omogočiti ženskam, da bodo bolj aktivne v političnem življenju. Hvala. Hvala lepa, se opravičujem, zdaj gospa Minar za dve minuti. Hvala lepa, kolegice in kolegi, da se najprej zahvalim vsem soporočevalcem, poročevalcem v senci, ki so pokazali polno pripravljenost za sodelovanje. Nasilje nad ženskami, neenakost, neupoštevanje zahteve po enakomernem, enakopravnem sodelovanju v političnem življenju, spolno in drugačno izživljanje in napadanje na delovnem mestu in doma so zadeve, ki pomenijo nazadovanje v uveljavljanju ženskih pravic, ki prizadevajo vse nas. In to pomeni, da so ženske pravice še vedno zelo krhke in jih ne moremo jemati kot samo po sebi umevne. Veliko je skupin, ki avtomatično postavljajo enakopravnost žensk pod vprašaj in ki si prizadevajo na vse načine kršiti pravice žensk. Tudi lobiranje proti eh, splavu in proti reformam spolne vzgoje v šolah je del tega. In to v bistvu samo kaže na raznolikost narave in načinov kršitve ženskih pravic in nazadovanja leteh po vsej Evropski uniji. Zaradi tega moramo delovati, zato pozivam Evropsko unijo države članice, da pospešijo izvajanje vseh instrumentov za uveljavljanje pravic žensk in da to ohranjajo kot aktualno temo na vrhu svojih političnih agent. Treba je poskrbeti tudi za boljše delovanje organizacij žensk, nameniti zadostna proračunska sredstva ter investirati več v zagotavljanje pravic žensk, tudi ohranjati to temo aktualno in živo na vseh ravneh razpravljanja. Končno pozdravljam tudi pogosto premalo financirano delovanje aktivistov, borcev za pravice žensk, ki nesebično žrtvujejo svoj čas in energijo za boj za te pravice. Hvala lepa, sedaj pa gospa Björk za eno minuto v imenu skupine GUE. Pravice žensk so bistveni del demokracije in morale bi biti popolnoma očitne in logične v tem času. Sedaj pa ugotavljamo, da prihaja do nazadovanja, ki je utemeljeno tako na ideoloških kot na političnih, konzervativnih, desničarskih prepričanjih. Vse te sile ogrožajo pravice žensk, gre pa tudi za materialne razloge, povečanje revščine, zmanjšanje dostopanja do javnih storitev in tako so Aktivistke in aktivisti za uveljavljanje pravic žensk pogosto tarče raznih napadov. Včasih smo menili, da če počakamo, bodo stvari že same po sebi boljše, sedaj pa vemo, da to ni res, treba se je boriti in kar naprej zahtevati pravice, ki nam niso kar tako padle z neba. Treba se je boriti za pravice, nikoli ne smemo prenehati in eh, podleči konzervativnim silam. Hvala lepa, gospa Rajnke, v imenu zeleni za minuto in pol. V Bolgariji ljudje dobivajo napačne informacije o istambulski konvenciji, zaradi tega je tudi parlament ustavil ratifikacijo. Prav tako prihaja do napačnih informacij o spolni vzgoji v šolah, o kontracepciji, In eh, bila je ravno kar opravljena študija, ki je dokazala, da je nazadovanje v izvajanju pravic žensk dejansko splošen pojav. In da je potrebno novo preverjanje ravni uveljavljanja teh pravic v naših demokratičnih družbah. Krščanski fundamentalisti so tudi zelo aktivni in se prav tako ukvarjajo tudi z različnimi pobudami za sovražno delovanje proti pripadnikom skupnosti LGBTI. Eh, Veliko krat so v to upleteni tudi oligarhi. Mi pa smo predolgo čakali križem rok in sedaj je treba prenehati s tem pasivnim odnosom. Preprečiti je treba delovanje teh ljudi, ki hočejo preprečiti našo svobodo. E, če bomo ostali križem rok, bo zmagala opozicija. Kaj poče v tem parlamentu? Predsednik Tajani je dejal, da se bo o tem razpravljalo na vrhu v Rimu marca, ampak menim, da bi se kot predsednik tega parlamenta moral vrhu umakniti iz te konference. Predsedujoči, še, še vedno zaostajamo po dnevnem redu, prosim, da se držite dogovorjenega časa. Tu gre za popolnoma nič vredne pripombe, tako kot so to neumno govoričenje o diskriminaciji in neenakosti. Mislim, da eh, prihaja do določene nestrpnosti, do vašega Eh, stalnega jadikovanja. Mislim, da je to čisto zdrava reakcija ljudi, kjer imate vizijo sveta, kjer je najpomembnejše je to, da je X in Y kromosom povsod enak. Gre za popolnoma normalno nestrpnost eh, ljudi proti tistim, ki ustvarjajo probleme tam, kjer jih ni. In eh, vse čas, ko objavljate te svoje resolucije, te zahteve, ni nobenega učinka, sami pravite, da tu ni nobenega učinka, to očitno počnete nekaj narobe, nekaj ne funkcionira. Kaj je torej rezultat? Še več ta istega, več resolucij, več razprav, eh, več blebetanja in eh, apeli in ne vem kaj še vse. In eh, še nadalje ljudi samo nerviramo. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod, gospa komisarka, dame in gospodje. Pravice žensk so vedno bile eh, temeljna vrednota Evropske unije. Ni bolj žensko usmerjene organizacije kot EU, e ampak ta resolucija je tudi z razlogom. Eh, desničarska, eh, desničarski val v Evropi pomeni znatno poslabšanje pravic žensk, še posebej v najbolj zasebni sferi življenja, se pravi zdravje in reproduktivne pravice žensk. Postaja, eh, postajo celo, nastajajo celo predlogi o prepovedi eh, splava. Prvice žensk se spodkopavajo z zmanjšanjem sofinanciranja organizacij za pravice žensk, ukinja se vsakašna omemba feminizma in podobno. Čudno mm, je, da se kaj takšnega dogaja v 21. stoletju. Skrajni čas je, da komisija uporablja eh, svoje možnosti za ukrepanje in da zopet vrne politike v Evropske uniji na pot, ki podpira ženske. Hvala, gospa Blinkevič, v te ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar kljub vsem pravnim aktom, priporočilom in strategijem, ki smo jih sprejeli, v realnosti vidimo, da smo prišli morda šele na pol poti do enakosti med spoloma. Sedaj pa je napredek že zelo upočasen na nekaterih področjih stanje pravic žensk celo slabše, kot je bilo. Za enkrat lahko ugotovim, da nam ni uspelo zmanjšati niti odpraviti nasilje nad ženskami, kar je huda kršitev človekovih pravic veliko je konvencij, ki niso bile ratificirane, naprimer Istanbulska, ali to pomeni, da v teh državah ni nasilja nad ženskami, ali pa vladam preprosto primankuje politične volje, da bi sprejele tak mednarodni dokument. Žal ni nikakršnega napredka pri premostitvi razlike med plačili za moške in ženske. Marsikod te razlike presegajo 40 odstotkov. In eh, prav tako ni napredka v sistemu odločanja. Eh, ženske si moramo veliko bolj prizadevati, da dobijo določene pravice uveljavljanja v politiki. Hvala lepa, predsedujoči. Diskriminacija ženskih in sistematično eh, onemogočanje njihovih eh, uveljavljen z svojih potencijalov, je pogost pojav. Tudi sama sem žrtev diskriminacije na podlagi spola in zelo dobro vem, kako je s tem. Zaradi tega je treba naše družbe trajno spremeniti, da bodo bolj spodbudne za ženske, da se bodo lahko razvijale na področjih, kjer si to želijo. Nekatere politične skupine imajo probleme s tem in zato jim moramo jasno sporočiti, da imajo ženske pravico odločati se o tem, kako bodo živele. Vendar ne gre za to, da usiljujemo svoje misli in pojme drugim. Veliko krat se zgodi, da tudi feministi obsojo ženske, ki živijo na drugačen način. Vendar se moramo vedno bolj zavedati tudi pravice do življenja. Ne, me, ne zdi se mi, da bi to bilo nazadovanje v pravicah žensk. Namreč otroci se ne morejo sami boriti za svoje pravice, ne rojeni otroci, pa še manj. In mislim, da se moramo za njihove pravice prizadevati še dodatno. Hvala lepa, ker niste bili eh, z nami od začetka. Naj povem, da smo začeli s 25 minutami zamude in da res ne moremo spremati dodatnih govornikov. gospod Ursasun, hvala lepa. E, prišli smo pravzaprav v obdobje krize, e, ki je še pospešilo zaviranje razvoja pravic žensk. Skrajna desnica je to tudi izkoristila in imela velik učinek na to dogajanje. Tudi e, pripadniki raznih ljudskih strank so si prizadevali močno vplivati na omejevanje pravic žensk in temu smo priča še danes. Tudi v eh, Španski ELS vidimo, da si želijo nazadovati tudi zakonodajo in vrniti pravice eh, do splava na stanje izpred leta 1985. Kam pa pridemo, če bo šlo tako naprej? Treba je omogočiti ženskam, da uveljavljajo svoje pravice in in eh, upam, da bodo vsaj nekateri stopili na ceste in protestirali proti sedanjemu stanju. Hvala lepa, predsednik. Smo nekako v zadnjih vzdihljajih tega mandata in eh, skušamo zdaj nekako potegniti rezultat pod črto. Določene dosežke imamo, ampak nismo zadovoljni, kajti člen 8 PDEU se ne izvaja v vseh državah članicah. Kljub prizadevam se je kazalnik enakosti med spoloma izkazal za kazalnik, ki eh, vse čas kaže na številne eh, razlike. Eh, sploh se je ta razlika povečala od 2005 do 2015. To pomeni, da je treba marsikaj še spremeniti v vseh državah članicah, še posebej na tistem področju, kjer ugotavljamo vsebinsko nazadovanje. Prav tako je obžalovanja vredna kampanja proti Istanbulski konvenciji. Gre za izredno pomembno temo, pa še vedno se ukvarjamo z definicijami. Ne razumem, kako lahko svet eh, še vedno zavrača eh, predvsem določene vlade predsedujoči prekinja. Torej, Zelo mi je žal, ampak še vedno zastajamo 20 minut za predvidenim dnevnim redom. Samo po enega govornika na politično skupino lahko še sprejmem, če naj nadoknadimo to zamudo. To bi gospa Ščodrova, gospod Vod, gospod Jurek in gospa Forenca. Nimamo druge možnosti, nimam izbire. Pojdimo naprej po tem vrstnem redu. V 50 letih, kar delam v tem parlamentu, je bila ena najpomembnejših tem ravno eh, enakost žensk. To je namreč eno temeljnih načel, na katerih eh, temelji Evropska unija in ki mora obstati, če na Evropska unija deluje. To je omenjeno tudi v vseh pogodbah in vseh pravnih aktih gre za zajamčene pravice žensk. Vendar sem pošteno jezna, ko vidim, da se to v Evropski uniji in država članicah ne uresničuje. Ko vidimo, kaj se dogaja sedaj in smo priča organiziranim frontalnim napadom na pravice žensk, ugotavljam, da močno nazadujemo in nikakor ne napredujemo. Reproduktivno zdravje žensk je močno Eh, ogroženo, eh, ženskam se omejuje tudi pravica do dela, veliko razlik so doživeli v obdobju 2005 do 2015. Za me kot za feminsko je to zelo resno stanje. Hvala lepa, naslednji gospod Sole. Najlepša hvala, predsedujoči. Imamo velike vrzeli, prepade, ki zevajo med pravicami moških in žensk, tudi glede plačil. Eh, in pogledamo tudi, kakšno je stanje poslank in poslancev. Samo 36 odstotkov je poslank in potem ne moremo govoriti o enakosti med ženskami in moškimi. Pa vendarle vidimo, da prija do vedno večjega odpora, do uresničevanja vseh uh, zajamčenih človekovih pravic in eh, eh, pravic žensk. Tudi v Španiji, v neofrankističnih strankah opažamo isti pojav. Prihaja do seksističnega nasilja, gre tudi za zelo hud pojav domačega nasilja. Kar naprej govorijo, da gre za lažne prijave, če kdo sploh prijavi tako nasilje. Feministke so sicer vedno močnejše, ampak eh, Treba je pogledati, kako je dejansko s tem. Hvala. Gospa Šujca, hvala lepa. Krepitev pravic ženski in enakopravnost med spoloma je temeljna pravica Evropske unije in strinjam se z vsemi, ki pravijo, da bi je prišlo do nazadovanja posameznih pravic žensk. Res je, da populistični in, in skrajni trendi uh, prispevajo veliko k temu in s tem se spreminjajo tudi naše družbe. Strinjam se tudi s tistimi, ki pravijo, da je demokratična družba dovolj razvita, če so dovolj razvite pravice žensk in se izvajo. Zaradi tega se lahko tudi strinjam z izjavo, ki je sicer prišla z leve strani nikakor ne dopustimo, da bodo naše hčere imele manj pravic kot naše matere, karkoli kdo že razume pod tem. Nasilje nad ženskami še vedno obstaja v naši družbi, zelo slabo eh, si prizadevamo za njegovo odpravo eh, in kljub temu, da se ratificira eh, konvencija o boju proti pravicam ženskim, proti nasilju nad ženskami, se stori malo v praksi. To je največji problem današnje družbe. V praksi vidimo, da se te zadeve ne odvijajo, kot bi si želeli. Ali pa gospa Petir, minuto. Najlepša hvala. Dejstvo je, da tukaj v Evropi nismo spostavili enakopravnosti med spoloma in zagotovili ženskam enake možnosti za napredovanje. Nimamo niti pravih institucionalnih, niti političnih okvirov, niti glede zagotavljanja socialnih pravic, pravic do dela, socialnega in zdravstvenega varstva. Na tem bo treba še veliko delati. Ženske se diskriminira na veliko načinov, morajo pogosto izbirati med napredovanjem v službi in družinskim življenjem. Namesto, jim omogočili, da dosežejo oboje. To so resnične težave, ki jih je treba reševati. Tukaj pa nimamo nikakršnih rešitev za to. Ne moramo samo govoriti o opredelitvah eh, nazadovanja, kot jih vidimo v tem vprašanju. Pravica žensk ne sme biti podrejena različnim spremembam v ideologiji. Sem ženska, ki si prizadeva za spoštovanje načel subsidarnosti in se borim za pravice vseh in povsod, zato sem razočarna in ne morem podpirati našega načina reševanja. Torej, kot sem rekel, sedaj bomo namenili samo po enemu predstavniku skupin besedo. Gospa Šojdrova, eno minuto. Hvala lepa, res je, da so enake pravice dolgoročna naloga in diferencijacija ter diskriminacija sta nedopustni. Na evropski ravni bi morali podpreti vse ukrepe, ki bodo prispevali k uveljavljanju pravic žensk v družbi. In prav tako je treba poskrbeti, da ženskam ne bo treba izbirati med materinstvom in poklicno uveljavitvijo in zato je treba uskladiti, eh, omogočiti pogoje za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. In eh, ne gre samo za to, da se kritizirajo razne konzervativne politike, kot eh, pripadnica Hrščansko-demokratske stranke sem zato, da zaščitimo tako pravice žensk kot pravico do življenja in zato moramo omogočiti, da se izvajo politike, ki varujejo oboje. Gospa Jurova, pomembno je, da se ta parlament spoprime z nazadovanjem pravic žensk in enakosti spoloma v Evropski uniji. Še zlasti, ker so zagovorniki takega nazadovanja prisotni tudi v tej hiši. Ponovadi so dobro organizirani in uspelo jim je prepričati vedno več ljudi, da so na pravi strani zgodovine. To je zelo nevarno. Napadi tudi na pravice eh, do zdravstvenega varstva, do reproduktivnega zdravja so resna zadeva. Prav tako kampanje proti spolom, proti pripadnikom skupine LGBTI. Eh, pristopanje konvenciji je tudi počasno in to je prav boleče, saj je to doslej najnaprednejše orodje, ki ga lahko imamo, da se borimo proti nasilju v družini in proti ženskam. Eh, bojim se, da se večina ljudi ne zaveda tega nazadovanja. Menijo, da je feminizem nekaj iz preteklosti, vendar moramo spregovoriti na glas o pravicah žensk in se znaniti s tem mlajše ženske, ki šele odraščajo. Gospod Jurek, gospod predsedujoče, dame in gospodje, vodstvo Evropske unije, eh, pravim vodstvo Evropske unije, kajti gospa komisarka je tu nastopila uradno, so tisti, ki zavajajo naše državljane. Listina temeljnih eh, pravic državljanom mm, in eh, staršem omogoča, pravico do nasprotovanja v izvajanju takšnih izobraževalnih eksperimentov nad otroki. E, govore o tem, da je potrebno odpraviti tudi izobraževanje o tradicijah, ki stereotipizirajo vlogo žensk. Verjetno bo treba prepovedati zgodbo o Odiseju, ker je čakal predolgo. Gospa komisarka, vaša država ne tolerira nasilja, kajti v Nemčiji, ne na Češkem, prihaja do Eh, prisilnih eh, porok in prosim ne zavajajte javnosti in prosim spoštujte države članice EU kot so Bolgarija, ki so eh, z ustavo dejale, da ne želijo te konvencije in vaše obveznosti te države braniti. Hvala lepa, gospod Forenca, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Živimo v protislovju na našem kontinentu. Vse bolj močno gibanje, feministično gibanje, ki se bori proti seksističnemu, patriarhalnemu modelu, po drugi strani pa institucionalni ustroj, ki to enomogoča. Eh, poglejmo mojo državo, ne vem, ali komisarka pozna dejstvo, da je septembra prišlo do obiska nekaterih eh, feminističnih eh, področji, kot je Kato Deledone, Luče Siesta, Mednarodni dom žensk, Vse to smo obiskali kot eh, odbor za pravice žensk in gre za eh, prostore, ki jih napadajo lokalne oblasti, ki niso zaščitene. In v Italiji je tudi veliko polemike glede eh, prepovedi prostovoljnega prekinitve nosečnosti. V Italiji prihaja do nazadovanja prvice. Eh, žensk in stavka od 8. marca bo to še enkrat izpostavila. Hvala lepa, gospa komisarka, vaš odziv, prosim. Uh, Naj zaključim s tem, da povem, da sem hvaležna za to podporo Evropskega parlamenta, da napredujemo s politiko uveljavljanja pravic ženske. Žal je prišlo do omejitve števila govorov.